delovanje, tako da bo Evropska eh, služba lahko tudi storila naslednje korake. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Torej, imamo eh, glasovanje o resoluciji, kdo je za prvi odstavek proti vzdržani, sprejeto. Odstavek 3, izvirno besedilo, po delih prvi del za proti vzdržani, sprejeto drugi del za proti vzdržani vzdržani, sprejeto. Tretji del, poimensko glasovanje, glasujemo. Kdo da kjusa? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Četrti del, poimensko glasujemo, lahko glasujete. Il voto è chiuso. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Peti del, poemensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Šesti del, poemensko glasovanje, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Potem po tretjem eh, odstavku, drugi predlog spremembe, poemensko glasovanje lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Tretji predlog spremembe glasujemo poemensko. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Četrti odstavek po delih vse poimensko. Prvi del glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tretji del glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Peti odstavek, četrti predlog spremembe, poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Glasujemo v izvirnem besedilu poimensko glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Šesti odstavek po dveh delih, oba sta poimensko glasovanje, najprej prvi del. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejito drugi del. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejito. peti predlog spremembe o sedmem odstavku. Glasujemo po eh, imensko. Izvolite. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Glasujemo o izvidnem besedilu po delih. Vsi deli so po imensko glasovanje. Najprej prvi del. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tretji del. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Po sedmem odstavku šesti predlog spremembe poimensko glasujemo. Lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Predlog spremem besedem po imensko glasovanje lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Odstavek 8. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 9. Izvirno besedilo v štirih delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Četrti del poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Deseti odstavek. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Po desetem odstavku, osmi predlog spremembe poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9, poimensko glasovanje, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Odstavek 11, izvirno besedilo, v dveh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Enajsti predlog spremembe poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Odstavek 13. izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejito. 14. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejito. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejeto. 15. odstavek, predlog spremembe 12, poimensko glasovanje, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Izvirno besedilo v dveh delih, oba dela sta poimensko glasovanje. Najprej prvi del glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Drugi del.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 uvodna izjava A, izvirno besedilo, poimensko glasovanje. Lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Uvodna izjava B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto po vodni izjavi H, kdo je, z, to je tvoje poimensko glasovanje in glasujemo sedaj. Il voto è chiuso. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o resoluciji v celoti, to je poimensko glasovanje in glasujemo.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 Spoštovani kolegi, preden nadaljujemo z glasovanjem, bi rada podala osebno izjavo. Nekateri veste, da sem eh, kandidatka za avstrijske volitve 15. oktobra in prav zato bom zapustila Evropski parlament. To je tudi zadnjič, da sedaj vodim glasovanje kot eh, podpredsednica. Najlepše se vam zahvaljujem. Rada bi se vam zahvalila za osem let, v katerih sem sodelovala z mnogimi izmed vas v tem parlamentu. Skupaj smo sodelovali in eh, si nismo nasprotovali, saj nas to združuje v tem parlamentu. Zahvaljujem se vam tudi za teh, eh, ta zadnja tri leta, ko sem bila podpredsednica. Zame so bila to prijetna leta in obljubljam vam, da bom ta evropski duh ki sem ga izkusila v Evropskem parlamentu, prenesla tudi v nacionalne razprave v Avstrijskem parlamentu. Veselim se sodelovanja z vami tudi v prihodnosti, ko bom v drugi funkciji. Potrebujemo namreč tako močen Evropski parlament, kot tudi močne nacionalne parlamente. Najlepša hvala. Now. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Prvo glasovanje je poročilo gospe Valean o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Predlog spremembe 5 poimensko glasovanje glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tako prva obravnava parlamenta je s tem zaključena. Nadaljujemo, glasujemo o poročilu gospoda Mata, upravljanje ohranitev in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tuna v Atlantiku. Predlog spremembe 34 po imensko glasovanje glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Potem pa predlog spremembe 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tudi tukaj je prva obravnava parlamenta zaključena. Potem glasujemo o poročilu gospe Het, krepitev ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v Evropski uniji. Odstavek 2 izvirno besedilo, poimensko glasovanje glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Deveti odstavek, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. odstavek, glasujemo po delih, najprej prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Sedaj pa drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Odstavek 19 izvidnega besedila, kdo je za, proti, vzdržani. To bi rada preverila, zato glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Odstavek 21 izvirno besedilo poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 23. odstavek izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 25. odstavek izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo to preverili elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 27. odstavek, izvidno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, se mi zdi. 28. odstavek izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 31. odstavek izvirno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 35. odstavek, izvirno besedilo v dveh delih, poimensko glasovanje. Prvi del, glasujemo. Is... Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 39 je odstavek izvirno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, bi to preverili elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Odstavek 42, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44. odstavek poimensko glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 45. odstavek izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 48. odstavek izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52. odstavek izvirno besedilo v dveh delih, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 59. oziroma ne, bomo elektronsko preverili drugi del 57. odstavka. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Šestinpetdeseti odstavek po imensko glasovanje oziroma se opravičujem, se bomo vrnili nazaj na izvirno besedilo 55. odstavka, kdo je za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Prav bomo preverili, elektronsko glasujemo o 55. odstavku. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 56. odstavek poimensko glasovanje glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 57. odstavek po dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to elektronsko preverili, ampak mislim, da je bilo jasno vseeno. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 59. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 61. odstavek v dveh delih, prvi del poimensko glasovanje, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 62. odstavek, poimensko glasovanje, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 63. odstavek izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava D izvirno besedilo v dveh delih, kdo je za prvi del, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava S v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AD, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako sedaj pa glasujemo o resoluciji v celoti, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Čestitam poročeval. poročevalki. By... Naslednje glasovanje je o poročilo gospe Jimenez Beseril Barjo. Prosim, gospod Kajver, postopkovno vprašanje. please try again, try again with the... Poskusite še enkrat tokrat mikrofonom, prosim. Ja, okay. Sorry about that, colleagues. Se pravi čujem, kolegice in kolegi. Moja glasovalna naprava ne deluje. Včasih deluje, včasih ne. Si lahko tehnik morda to ogleda, kajti nekako gumbi ne delujejo ne primajo vedno. Želite, da pride k vam tehnik? So... Da. Prav, prosim, bomo poslali enega od tehnikov in si bo gledal njegovo glasovalno opremo. Tako, torej, poročilo gospe Jimenez Beseril Barjo obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju. Najprej peti odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del, za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani tudi sprejeto. Preverjamo prav. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Deveti odstavek poratno besedilo. Zdvigom rok, kdo je za? Proti vzdržani, prav tako sprejeto. 17. odstavek 2 dela prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. 23. odstavek, prvotno besedilo, za, proti, vzdržani, preverjamo. 23. odstavek, Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zelo stresno večino. 32. odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. 36. odstavek, pravotno besedilo za, Proti? Vzdržani? Sprejeto. Resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa poročevalki. Naslednje poročilo je poročilo gospe Vozenberg Vironidi zbora za državljanske spoščine, pravosodje in notranje zadeve, boj proti kibernetski kriminaliteti. Najprej 38. odstavek, prvotno besedilo. Zdvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 78. odstavek, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava P. Želite preveriti? 78. odstavek prav. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava P, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. Zelo podobna večina, dobro, prav. Bomo preverili vodna izjava P. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. The next word is the Naslednje poročilo je poročilo gospoda Butikoferja o političnih odnosih EU z Združenjem držav Jugovzhodne Azije. Samo en predlog spremembe poročavca imamo. Prva spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Čestitke poročevalcem.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 dear colleagues i would like to ask those of you who are leaving. poštovane kolegice in kolegi prosim tisti ki odhajate odidite hitro da bomo lahko začeli z obrazložitvijo glasovanj hvala lepa. Tako, začenjamo z obrazložitvijo glasovanja. Najprej, kar se tiče stanja pogajanj z Združenim kraljestvom glede predlogov resolucij, preden dam besedo prvem.